prejel določene prošnje po določenih spremembah, kar zadeva imenovanje članov v odborih in delegacijah. Če eh, ne bo pripomba do sprejetja zapisnega, bodo ta imenovanja potrjena. Torej, eh,